v kontekstu te naše uveljavljene tradicije, da gostimo kolega iz nacionalnega parlamenta države, ki ravno kar predseduje svetu. Še enkrat, gospod Stamenitis, lepo pozdravljeni. Poslanci v našem odboru bodo z veseljem prisluhnili uh, vaši predstavitvi prednostnih nalog in izzivov ki so pred, pred grškim eh, predsedovanjem, ki so del grškega predsedovanja. Prav tako nas zanima vaša mnenja o reformi SKP. Po predstavitvi bodo lahko poslanci zastavili nekaj vprašanj in potem boste lahko na nje odgovorili. Brez nadaljnega vam dajem besedo. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Danes sem tukaj, da bi predstavil stališče grškega parlamenta o reformi skupne kmetijske politike. Um, spregovoril bom tudi o izvajanju te politike. Ta vsebuje štiri vidike, neposredna plačila, eh, skupni trg za kmetijske izdelke, razvoj podeželja in pa horizontalno uredbo o financiranju in upravljanju skupne kmetijske politike. To so torej ti štiri, glavni, eh, štiri glavne uredbe. Od 1. januarja bomo začeli izvajati eh, novo uredbo. Veliko smo se naučili iz eh, zadnje faze skupne kmetijske politike. Sprejem nove skupne kmetijske politike omogoča vzpostavitev okvirja, znotraj katerega lahko določimo prednostne naloge in cilje. To je eden izmed naših glavnih instrumentov. Lahko povem tudi nekaj o tem, kaj se bo zgodilo v kmetijstvu do leta 2020. Če želimo doseči cilje, ki si jih zastavimo pred neki politiki, moramo najprej doseči posamezne etape. V grškem kmetijstvu smo si zastavili cilj, da naj bo naše kmetijstvo konkurenčno, naj proizvaja visokokostne izdelke, naj eh, upošteva tudi vse določbe na področju predelovalne industrije, tako da bomo lahko Eh, izpolnjevali naše cilje. Prav tako moramo izpolnjevati cilje na področju varne preskrbe s prehrano in pa zdravstvene eh, in pa zdravstva. Potem želimo tudi izboljšati trgovinsko bilanco naše države. Grško kmetijstvo mora biti tudi eh, sposobno odzvati se na podnebne spremembe, spremembe in pa nove izzive na tem področju. In pa še krepitev uh, gastronomsko-turističnega sektorja. Na ta način lahko izboljšamo življenski standard na podeželju. 40 odstotkov našega prebivalstva sedaj živi v Atenah in pa v Solunu, zato je pomembno, da okrepimo tudi položaj eh, podeželja. Ampak najprej moramo analizirati sedanje stanje v grškem kmetijstvu. Kaj se danes dogaja v Grčiji, kmetijstvo zaznamuje omejena konkurenca. To je povezano z socialnimi razmerami in pa z naravnimi neravnovesji med posameznimi regijami v naši državi. Grčija je gorata država z zelo neenakimi regijami. Imamo zelo razgiban relief, imamo dve obliki reliefa. Imamo sever, severozahod, kjer je veliko padavin, v južno-vzhodnem delu pa imamo bolj suho podnebje. To pomeni, da imamo dovolj vode na severu, tam je, imamo tudi um, veliko kmetijske proizvodnje, po drugi strani pa nam na jugovzhodnem delu manjka vode. Zato ni na ključje, da se je turizem razvil predvsem v južnem delu naše države. No, po drugi strani pa imamo zelo raznoliko podnebje, zelo razgibano zelo razgiban eh, relief, to je privedlo do velike raznovrstnosti na področju različnih sort in te različne sorte, vrste je treba zaščititi. Pravzaprav je naše kmetijstvo zelo edinstveno. Soočamo pa se tudi za številnimi problemi. V okviru skupne kmetijske politike se skušamo lotevati teh problemov. Jasno je, da če je bila neka politika predvidena za vse države Evropske unije, potem se pojavijo določeni problemi. Ne zato, ker ta politika ne bi bila uh, ustrezna, ampak zato, ker je kmetijski sektor zelo specifičen. Obstajajo velike razlike med posameznimi državami članicami in pa tudi med posameznimi regijami znotraj neke države. Uh, želimo si, da bi imeli bolj fleksibilen, eh, učinkovit okvir za neposredna plačila. To bo privedlo do konvergence naše pomoči. Potem potrebujemo tudi bolj pravičen okvir za naše kmetovalce. Za izvajanje novega institucionalnega okvira je naše Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja predvidelo štiri scenarije, ki jih želim na kratko predstaviti. Najprej Ehm, država bi imela samo enotno regijo, potem 13 različnih regij oziroma enot naj bi eh, predvideli ali pa razdelitev v dve različni regiji, ehm, travniki in pa polja in pa potem eh, štiri regije, gorsko območje, eh, ravna območja ne glede na to, kakšen scenarij bo izbran, si je Grčija zastavila osnovne cilje v okviru skupne kmetijske politike. Izgladiti moramo zahteve med upravnimi regijami in pa med samimi proizvajalci. Prav tako moramo pravično razdeliti sredstva med eh, posameznimi proizvajalci. Cilj našega ministerstva je, da bi um, maksimizirali um, dobiček, ki ga lahko dobimo iz kmetijstva oziroma našo proizvodnjo. Potem vse skupaj moramo uskladiti tudi z eh, direktivo o kakovosti voda in pa, kakovost, in pa eh, direktivo o zaščiti posameznih rastlinskih vrst. Želimo izkoristiti vse možnosti, ki jih imajo države članice, zato da bi lahko zagotovili eh, kar najboljšo izrabo naših kmetijskih območjih. Naslednja točka, nadaljna diferencijacija proizvodov. Mm, tudi za to je treba poskrbeti. Potem tudi ločevanje pomoči proizvajalci so morali vedno več proizvajati za trg, zato da bi lahko pokrili popraševanje. Naslednja točka. Ustvariti moramo spodbude v okviru nove skupne kmetijske politike. S pomočjo uh, pomoči moramo izboljšati trgovinsko bilanco naše države tudi stroške živalske proizvodnje moramo znižati, naprimer jogurt in pa sir feta, vse to so vodilni izdelki iz grškega kmetijstva. Potem eh, obnova prebivalstva. Želimo eh, vsaj 8 tisoč novih mladih kmetovalcev torej 8 tisoč mladih ljudi vključiti v ta sektor in pa poskrbeti tudi za boljše upravljanje z eh, vodo, želimo manj vode porabiti za namakanje, želimo se bojevati tudi proti onesnaževanju. Spodbujati moramo tudi izboljšanje kakovosti naših izdelkov. Na ta način lahko dobimo konkurenčno prednost napram drugih, eh, drugim državam. Um, Potem še podnebne spremembe. V drugem delu skupne kmetijske politike so predvideni ukrepi za to, da bi tukaj dosegli dobre rezultate. Naprimer upoštevanje podnebnih sprememb oziroma prilagoditev podnebnim spremembam. Um, sedaj se bližam koncu moje predstavitve, ampak želim se navezati na to, kar je povedal eh, naš premije gospod Samaras v, govoru, v njegovem govoru o Evropi. Najprej rast in pa zaposlovanje. Tudi to je zelo povezano z kmetijstvom. Poskrbeti moramo za proračunsko disciplino, spodbuditi moramo zaupanje javnosti v skupno evropsko valuto, treba rešiti tudi probleme na področju nezakonitega priseljevanja in pa razumeti moramo, da so politične odločitve smiselne samo, če bomo delovali skupaj. Če bomo delovali enostransko, potem ne bomo mogli napredovati. Saj veste, da je Grčija bila na samem robu propada, ampak s temi tvegani, s temi problemi smo se uspeli soočiti. Izogibali smo se enostavnim rešitvam in borili smo se proti populizmu. Prav tako smo sprejeli resne ukrepe za stabilizacijo gospodarstva in uspeli smo že doseči gospodarski presežek, prej kot je bilo to pričakovano. Presežek znaša 4 milijarde evrov. Potem reforme želimo izkoristiti tudi zato, da bi zmanjšali birokratske neka bremena, administrativna, administrativna bremena. Za, na ta način smo tudi ustvarili plodno okolje za zasebne investicije. Tudi to je pomembno za boj proti brezposelnosti. In pa še krepite vloge pravosodja, boriti se želimo proti korupciji. Korupcija je Grčijo stala veliko, to je bil tudi eden izmed razlogov za gospodarsko krizo in pa izo, eh, in pa izgubo zaupanja. Grči vedno bolj uspeva izkopati se iz krize. Pomembno je, da se zauzamemo za skupno Evropo, za skupno delovanje. Eh, na koncu želim citirati grškega premijeja, ki je imel prejšnji četrte govor Ohranimo demokracijo. Tisti, ki deluje sam, bo dosegel veliko manj, kot pa, deluje, kot pa če deluje skupaj z drugimi. Če bomo delovali skupaj, bomo bolj močni. To je torej rekel grški premije. Enako velja za skupno kmetijsko politiko. Jasno je, da se soočamo z velikimi problemi, ampak iskati moramo skupne rešitve. Tudi Eh, če si ogledamo podnebne spremembe, je pomembno delovati skupaj. Hvala lepa, da ste mi dali na voljo ta čas, da sem lahko predstavil stališče grškega predsedstva o novi skupni kmetijski politiki. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa dajem besedo našim poslancem. Gospa Garcia, prva dobi besedo, potem pa gospod Eknjo. Pani poseł. ¿Sabe qué pasa? Que yo soy Herrán. Viste kaj se dogaja. Jaz nisem gospa Garcia. Dobro, ampak kakorkoli že, hvala za besedo. Rada bi se eh, zahvalila eh, gospodu poslancu, zastopniku grškega parlamenta. au collègue Giorgio Papastankos, euh, qui j'ai né Kaichans à Nivech Mednami, nam y est pojasnil situacijo e, v Grčiji in veselimo se tudi njegovega okrevanja v tem času. Zelo prav imate, ko se osredotočate na uh, prebivalstvo v Grčiji in kako je eh, preživelo eh, to situacijo in tudi kakšne so razlike med posameznimi pokrajinami. To je ključnega pomena tudi za kmetijstvo. Treba je tudi prebivalstvo um, povezati z določenimi regijami in zagotoviti, da je eh, kmetijstvo uh, Eh, živinoreja in eh, industrija, da je vse to ustrezno povezano z eh, teritorijem. To je zelo pomemben gospodarski vzvod, to je razlog sploh za razvoj. In zlasti, ko je govora o proizvodih z geografskimi označbami, s tradicionalnimi proizvodi in tako dalje. Prav tako bi eh, želela spregovoriti tudi o vprašanju pomoči znotraj eh, skupne evropske eh, kmetijske politike. O tem je bilo zelo veliko govora in razlike, ki obstajajo med različnimi pomočmi, ki jih prejmajo kmetovalci, tu smo si prizadevali za to, da bi bilo to čim bolje usklajeno, da bi bile razlike čim manjše in da bi uh, bili kmete čim manj oškodovani uh, skozi to uh, skupno kmetijsko politiko in upam, da se bodo vse države članice prizadevale za to, da bo ta duh še ostal uh, v SKP-ju in da se bo upoštevalo tudi eh, težke gospodarske okoliščine v nekaterih državah članicah, zlasti torej v tem obdobju, ki nas je še bolj soočilo z realno situacijo eh, na področju kmetijstva. Zanima me, eh, kako vi vidite ta svežen ukrepov, ki je trenutno predmet pogajanja. Hvala lepa. Hvala lepa, to je dobra priložnost. Všeč mi je, kako ste podali trenutna dogajanja, tako kot veste, predpostavljam, da to veste. Evropski poslanci v odboru Agri sploh niso zadovoljni z delegiranimi akti, ki jih je komisija oblikovala v zvezi z reformo SKP. Dejansko nekateri evropski poslanci trdijo, da a, bodo raje zavrnili a, te delegirane akte in zaradi tega ne bi imeli potem nikakršne reforme SKP, raje kot da bi sprejeli nezadovoljive delegirane akte. Torej je potekajo pravzaprav neke vrste upor v tem Evropskem parlamentu proti določenim eh, evropskim institucijam. Doslej nisem slišal nikakršnih odzivov strani sveta eh, v zvezi s tem. Verjetno eh, imate svoje sodelavce v grški upravi. Vaš eh, kmetijski minister bo vodil eh, ministerski svet eh, kmetijskih ministrov. In kako gledajo oni na to, ali so nezadovoljni z obnašanjem komisije, nas podpirajo? Radi bi nekaj več slišali o tem, kako gleda ministerski svet na zadnje premike v komisiji. Hvala. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod Stameniti, da ste z nami. Eh, želim še enkrat poudariti to, kar je povedala kolegica Heranc. Eh, gospodu Papastanko so želimo čimprejšnje okrevanje in eh, dobro bi bilo, če bi bil kmalo spet z nami. Um, moje vprašanje se nanaša na vaš optimizem, s katerim ste poročali o izvajanju skupne kmetijske politike. Mene pa vse skupaj zelo skrbi. Rano kar sem dobil pismo iz Nemške uprave, ki govori o izvajanju Evropskega sklada za eh, pomorstvo in ribištvo in pritožujejo se od, glede tega, kako visoka bodo sedaj naprej eh, administrativna bremena če si, si prej m, zahteval pomoč 2000 evrov, si mora odgovoriti na recimo 30 vprašanj. Po novi zakonodaji, ki jo je predložila komisija, pa bi moral v tem primeru odgovoriti na 100 vprašanj. Naš e, predsednik komisije vedno znova govori o zmanjšanju administrativnih bremen, ampak vsako zakonodajo dobivamo pravzaprav še več administrativnih bremen. Če bo bomo imeli pri kmetijski politiki enake zahteve kot pri pomorsko-ribiškem skladu, potem bomo imeli pravo administrativno pošast. Potem uh, pomislim še na mlade kmetovalce, na ukrepe uh, greeninga. Pri vseh tem me skrbijo dosedanje zakonodajni predlogi. Dosedaj komisija tukaj ni poskrbela za večje spremembe. Zato želim povedati, če bo komisija še naprej izvajala, eh, če bo še naprej komisija izvajala zakonodajo tako kot sedaj, potem jaz ne bom mogel glasovati za takšno zakonodajo, ki pomeni tako huda administrativna bremena. Pravzaprav me čudi, da ste vi tako optimistični. Mislim, da bi morale tudi države članice v svetu močno paziti na to, um, kakšno zakonodajo uh, sprejemajo in kako bo ta zakonodaja kasneje izvajana. Posu, pana, posu, Predam predan besedo gospodu Kapula Santosu, naj pozdravim še nekatere gosta v dvorani. Gotovo veste, da a, gospod Kapula Santos je bil dvakrat poročevalec v zvezi z reformo SKP. In torej, če uh, ste zelo zadovoljni ali nezadovoljni, veste, na koga se lahko obrnete. Hvala, predsedujoči, poslanke, poslanci. Naj tudi pozdravim tu v Evropskem parlamentu in oproščam se, ker tudi nisem imel možnosti prisluhniti celotnemu govoru grškega predstavnika, ampak tako kot je ravno kar povedal predsedujoči, sestav sem se s um, predstavniki najpomembnejših zadružnih organizacij, ki uh, so danes tu med nami in ki z velikim zanimanjem spremljajo razvoj konkretnega eh, postopka torej za reformo SKP v moji državi prisluhnili ti tudi vaši oceni o končnih rezultatih, o perspektivah za izvajanje nove SKP v, v Grči. Eh, delim z vami številna mnenja, ki ste jih podali. Bistvenega pomena je to, da še dalje razpolagamo s skupno kmetijsko politiko v Evropi. To je dejavnik kohezije, eh, s katerim se lahko borimo proti opuščanju določenih eh, področji in eh, to vpliva tudi pozitivno na konkurenčnost in omogoča Evropi, da je velik kmetijski izvoznik. Torej, absolutno podpiramo vse vaše pripombe. To, mimo vprašanja delegiranih aktih, eh, vprašanja o delegiranih aktih, ki so jih izpostavili torej kolegi, pri čemer prihaja do določenega razhajanja. Eh, upam, da na koncu bo prevladala zdrava pamet in eh, da komisija in svet bo sta sprejela določene naše pripombe. K sreči predlog, predlogu je svet že pokazal določeno večjo prožnost in upamo, da na tak način bomo lahko zaključili pogajanja. To, kar bi želel eh, vprašati, eh, pa eh, je naslednje. Kako, je videti, kako so videti razmire v Grčiji v tem trenutku z ozirom na odločitve, ki so v pristojnosti držav članic? Naprimer, aktivni kmet bo na boljšem v Grčiji ali pa mu bo težje razumeti, kdo so upravičenci do pomoči SSKP. Potem pa um, ali bomo uh, imeli tudi posebne pogoje, recimo kar zadeva regionalizacijo naprimer uh, eh, neposrednih plačil. V tem primeru se bo Grčila odločila za uh, regionalizacijo, zato da zagotovi večjo enakost ali pa bo ohranila pomoč na državni ravni. Torej, želel bi vedeti, recimo, kar zadeva program za razvoj podeželja um, v Grčiji. Je ta program že bil predložen komisiji ali pa še poteka? potekajo razprave z različnimi deležniki. Želel bi tudi vedeti, kako se razvija ta razprava z raznimi kmetijskimi organizacijami, ali so bile aktivne pri oblikovanju programa ali pa ne. Če mi lahko eh, odgovorite na ta vprašanja, bi vam bil res zelo hvaležen in še enkrat vam eh, izrekam dobrodošljico in vam želim veliko uspeha, bodi si za vas kot za grški parlament. Hvala. Hvala lepa. Če eh, ni drugih eh, prijav k besedi, bi želel sam podati nekaj pripomb. V zvezi s prejšnjo točko, oziroma v, v okviru prejšnje točke na dnevnem redu, smo se seznanili z eh, čezatlantskimi partnerskimi sporazumi in a, eh, to je povzročilo ničkoliko bojazni in dvomov med našimi kolegi. Zdaj pa a, bi a, vas vprašal naslednje. Glede na težavne razmere v Grči, kako so te razmere e, vplivale na aktivno kmetijsko prebivalstvo v vaši državi? Ali ste zabeležili morda pojav opuščanja kmetijskih površin in še nekaj? Potem, kako je videti a, stanje malih kmetov? glede na to, da eh, če govorimo o prihodkih, potem si lahko predstavljamo, da so stvari vedno teže. To sta moji vprašanji. Hvala. To je vse. In zdaj bi vas prosili eh, za to, da nam podate svoj odgovor. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές που Hvala lepa, lepa, prav res lepa hvala eh, tudi za vse. Eh, dobre želje, ki ste jih izrekli, tako meni kot tudi kolegu Papa Stankosu, ki ga dobro poznam že od leta 90, ko je bil minister v grški vladi. Prihajava iz dveh mest, ki sta oddaljena samo 30 km eno od drugega in v kmetijsko razvitih, na, razvito, na kmetijsko razvitih območjih. Tamle pridelujemo breskve, iz katerem, iz katerem katerih potem eh, pridelujemo eh, znane marmelade. Naša regija je znana tudi po eh, pridelovanju češen, bombaža in eh, koruza. Torej, naj odgovorim na, najprej na vprašanje predsedujočega. Naj povem, da kriza v Grčiji je nedvomno imela posledice tudi za kmete. Nemogoče bi bilo, da se to ne bi zgodilo. Vsekakor pa izvajanje SKP-ja, ki se je začelo že v prejšnjem obdobju, obdobju in, se in se je zaključilo z letom 2013, je pomembno orodje, ki nam omogoča, da zaščitimo zaščitimo, da zavarujemo naše kmete. In torej reforma SKP-ja in potem kmetijska politika od leta 2015 do 2020 je pomembno orodje za to, da spremljamo razvoj kmetijstva oziroma skupnega kmetijstva. To eh, nam bo omogočilo tudi, da zagotovimo določeno mobilnost iz eh, dveh večjih grških mest na podeželje. Eh, Problemi, s katerimi se spopadajo grški kmetje, so znani vsem in sem jih izpostavil v svojem uvodu. V čem tiči težava? Grče je hribovita država. Z mnogimi eh, razlikami, eh, kar zadeva razpoložljivost eh, voda med severom in jugom. Imamo tudi visoka, visok strošek, velik strošek za energijo in z tega zornega kota eh, Eh, so, razmire, eh, so se razmire še poslabšale za kmete, kajti povečal se je strošek, eh, se, povečala se je cena plin, torej kurilnega olja in to predstavlja še dodatno breme za kmete. Vse to gre pripisati deloma krizi, deloma tudi sklepom, ki so bili sprejeti na evropski ravni za varstvo okolja okolja. Potem imamo tudi določene težave v zvezi z pesticidi in gnojili, kajti nimamo popolnoma, uh, popolnoma prostega pretoka, prihaja do tudi nižjih cen v Italiji in Bolgariji in torej eh, s tem se ustvarja konkurenca. Pri nas so, je tudi obdavčitev višja. In eh, nakazal sem tudi projekte in namere, ki jih želimo razviti reforma eh, SKP-ja se še ni a, eh, zaključila a, eh, in poskušamo razumeti, kako na najboljši način lahko izvajamo SKP v naši državi. Pristojni organ pri nas je a, poglobljeno analiziral zadevo, prišlo je do posvetovanj in spomladi nam bo uspelo razumeti, kako naj izvajamo novo skupno kmetijsko politiko v Grčiji. Omenil sem štiri možne scenarije, v katerih poteka razprava. Prvi scenarij predvideva to, da bi na celotno državo gledali kot samo na eno enotno regijo. Drugi predvideva 13 upravnih enot, tretji pa delitev na dva dela, torej pašniki in in obdelovalne površine. Četrtišče na scenarij pa s štirimi regijami, torej obdelovalne površine, hribovit obdelovalne površine, pašniki v gorah in potem pašniki v ravninah. Nismo še sklenili, kako bomo postopali. Razprava poteka um, z, m, v parlamentu, z vlado in tudi s predstavniki kmetov. Vsekakor pa uh, ne glede na scenarij, za katerega se bomo opredelili, nam bo uspelo naj najti neko rešitev, ki naj bo najbolj uravnotežena in za regije in za m, mm, pridelovalce. Nekatere regije bodo prejele manj sredstev, druga več, kaj ti mm, pač predhodne razmere so ustvarili določene neenakosti, ki jih želimo odpraviti. Mi smo optimisti, kar zadeva to reformo. In e, skupna kmetijska politika nam je zelo pomagala, pom omogočila je grškim kmetom, da a, so šli naprej kljub težavam. Mi smo prepričani, da nova SKP, ki je nadaljevanje prejše, nam bo še v pomoč. Nedvomno obstaja tudi te obstajajo težave za birokracijo. To bomo rešili in sicer v, a, skozi razgovore z vlado. Še vedno razpravljamo O vprašanju aktivnih kmetov. Potrebno je dobro opredeliti to definicijo. Splošno mnenje je pač tako, da morajo biti poklicni kmetje, ki naj imajo pravico do teh plačil. Tako da bomo zagotovili razvoj, gospodarsko rast za podeželje. V naši državi, mimo turizma, ki je morda naša odličnost, Eh, kmetijska panoga in živinoreja lahko prevzameta tudi zelo pomembno vlogo za našo trgovinsko bilanco. Imamo pomembne pridelke, kot je naprimer olje, olke, feta, jogurt, eh, potem določena vina, naprimer eh, žafran tudi. To so vsi pridelki z zaščitenim poreklom. Želimo izboljšati torej kakovost vseh tih izdelkov in njihovo, tudi njihov ugled. Eh, ampak moramo tudi poiskati najboljše ukrepe za uveljavljanje teh pridelkov na mednarodnem prizorišču. Skupna kmetijska politika predvideva te možnosti, te ukrepe. Eh, ki eh, so nam lahko v pomoč, s katerimi lahko torej podpremo eh, vse kmete po celi Evropi, ne samo v Grči, tako kot sem že povedal. Um, cilj je to, da se lotimo vseh problemov, z vseh vidikov, kajti samo če bomo enotni in bomo imeli skupno politiko, bomo lahko kos izzivom, uh, s katerimi se soočamo. Potem vprašanje delegiranih aktov. Katero je stališče grškega parlamenta v zvezi s tem? Seveda, vse je lahko pozitivno pod pogojem, da ne izgubimo izpred oči, katera je perspektiva, ki jo zasleduje SKP. Pomembno je to, da naša država, ampak tudi vse države Unije izvajajo SKP ob upoštevanju specifike in posebnosti svoje kmetijske panoge. Na tak način bomo zagotovili potrebno prožnost, zato da lahko napredujemo, ne da bi pa pri tem pozabili na glavni cilj. S tem se vsi strinjamo, tako grški poslanci, kot tudi poslanci vseh ostalih parlamentov. Vsi soglašamo s tem, da je treba jasno ohraniti to skupno pot. Hvala lepa. Hvala lepa za čas, ki ste mi ga namenili in hvala lepa za to, ker ste mi omogočili, da vam predstavim stališče grškega parlamenta. Upam, da uh, sem uspela uh, eh, vas nekoliko bolje seznaniti z našimi stališči in z razmirami grških kmetov. Hvala lepa. Hvala lepa vam za vse zanimive informacije in odgovore. Torej, to srečanje se uokvirja v tradicijo srečanj s predstavniki nacionalnih parlamentov. Na tak način nam je uspelo poglobiti eh, pogled v kmetijstvo v vaši državi, ampak smo tudi razumeli, katera, kakšno je vaše stališče do teh vprašanj, s katerimi se ukvarjajo tudi na ravni sveta. Mi kot predstavniki eh, Evropskega parlamenta in tudi nacionalnih parlamentov smo si bliže po stališčih v primerjavi s tem, kar se lahko dogaja s svetom in eh, komisijo. Še enkrat torej lepa hvala za vaš čas in če ni drugih vprašanj, predlagam, da prekinemo sejo samo za eno minuto, zato da se poslovimo od našega gosta, na to pa se bomo lotili zadnje točke na današnjem dnevnem redu. Še enkrat lepa hvala in posredujte naš pozdrav prav in naše najboljše želje vsem vašim kolegom za to, da boste lahko čim bolje delovali v interesu vaše države in Evropske unije. E, približujemo se zaključku tega sklica, ampak pač tako eh, delujejo vsi naši parlamenti. Hvala. Kolegice in kolegi, zdaj pa prehajamo k zadnji točki na današnjem dnevnem redu. To so ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih, tretjih državah. Spregovorili bomo torej o Eh, predlogu eh, politike eh, promocije in informiranja. Preden predam besedo poročevalki, naj vas opozorim na časovnico. Časa je malo, če želimo zaključiti prvo obravnavo pred volitvami. Zato je rok za predstavitev, um, za vložitev predlogov sprememb določen za 14. februar ob 12. uri. In zdaj predam besedo gospe Garcia, Erans Garcia. Hvala. Sí, muchas gracias. Hvala lepa za besedo. In uh, zlasti še uh, se danes, ker uh, ste me torej uh, pravilno imenovali gospa Herans Garcia, gospa Garcia namreč predstavlja uh, socialistično skupino. Dobro, uh, torej uh, to poročilo je zelo pomembno, zelo uh, so ga pričakovali tudi v kmetijskem sektorju. Res je, da um, je SKP že nekaj časa potrebuje dobro politiko promocije um, uh, Eh, proizvod, kmetijskih proizvodov. In eh, zato smo tudi eh, želeli razmisliti o tem, kakšni ukrepi bili za to primerni. Treba je, da bomo čim bolj dejavni tudi pri promociji tega dokumenta in obstaja tudi zelo posplašen interes za to. Industrija Eh, si želita dokument eh, čim prej dobiti v roko, v roke, prav tako tudi eh, pristojni komisar in eh, prizadevali smo se za to, da bomo delali čim eh, bolj usklajeno z drugimi eh, političnimi skupinami, zato da bo to čim prej mogoče. Torej, vsebinsko gre za to, da se danes kmetje soočajo z vedno hujšo konkurenco, ki prihaja iz tretjih držav in uh, tudi z zelo uh, hitrim spreminjanjem cen, z nestabilnostjo cen. In zato je v teh okoliščinah eh, še toliko pomembnejše, da so ustrezno informirani. Kot je zastopnik komisije že povedal, gre tu tudi za izmenjave z zelo pomembnimi tretjimi partnerji, z druženimi državami, z državami Mercosura. Uh, in zato je treba resnično ponovno vrednotiti evropsko proizvodnjo. Torej, eh, te eh, kampanje so še posebej pomembne v obdobjih krize in pa v eh, spričo sedanje politike cen. Morda se spominjate tudi eh, raznih eh, škandalov na področju eh, živil in tudi iz tega vidika je to inštrument, ki ga bo treba uporabljati veliko bolj hitro. Treba se bo odzvati hitreje. Evropska komisija ima omejeno področje delovanja, omejeno področje pobud in To se je tudi že izkazalo in zlasti ne na področju torej, informiranja in pa promocijo eh, spričo to vrstnih eh, kriz. E, torej, eh, skladno s 35. členom eh, je zapisano, da eh, mora Evropska komisija zagotoviti eh, tudi. Eh, ustrezna živila eh, za eh, potrošnike eh, in opažamo pa, da so vse te dejavnosti precej omejene. Predvsem gre tu za dejavnosti na lansno pobudo, s katerimi si prizadevamo zagotoviti večje zaupanje, ustvariti večje zaupanje potrošnikov in Evropska komisija eh, bi morala tudi eh, sprejeti ustrezne eh, ukrepe za informiranje in za promocijo zlasti v obdobjih sanitarnih kriz in kriz z živilskimi proizvodi. Torej, želimo zagotoviti inštrument, s katerim bo mogoče um, organizirati te kampanje za informiranje uh, in moramo omogočiti tudi Evropski komisiji, da bo to lahko naredila na lastno inicijativo. Upam, da eh, komisija ne bo oporekala možnosti, da bi eh, imela več pristojnosti spričal take eh, situacije. Torej, tu gre za ukrepe za promocijo tudi kmetijskih proizvodov v tretjih državah. Evropska komisija je eh, predvidela eh, tudi eh, milijon in pol evrov proračuna za to vrstne dejavnosti in zato menimo tudi, da je to že znak, da Evropska komisija te kampanje tudi resno jemlje. Na to promocija označb eh, izvora eh, in pa eh, blagovnih znamk. To je ključnega pomena za sektor, to je tudi ena izmed njihovih glavnih zahtev in tudi to je nekaj, kar bo zagotovilo tudi. Eh, vrednost eh, posameznih eh, blagovnih znamk. Ne gre zgolj za dobiček posamezne znamke, gre za to, da vsaka zaščita posamezne znamke napram tretjim državam ščiti vse znamke. In zato mislim, da je potrebno, da ščitimo vse blagovne znamke, da imamo ta pristop. Eh, zaščite blagovnih znamk, zato ker vsaka znana blagovna znamka bo eh, omogočila boljše pogoje za druge. Mislim, da bi bilo eh, z moje strani verjetno um, <laughs> nesmiselno, če bi uh, si tu eh, prizadevali za to, da bi eh, s tem poročilom rešili vse težave, ki jih imamo glede konkurence do tretjih držav, ampak eh, kljub temu pa je tudi to delček te, teh ukrepov, ki lahko pomagajo. Torej, promocija evropskih proizvodov je zelo, zelo pomembna. In v povezavi s tem je še posebej pomembno da se evropskega potrošnika obvesti o posameznih lastnostih eh, teh izdelkov in tudi da se ga obvesti o tem kako lahko izboljša konkurenčnost teh eh, proizvodov in tudi kaj je bilo že vloženo v kakovost v eh, varnost živil in v okolje v eu to je treba tudi poenostaviti upravljanje Eh, teh eh, mednarodnih programov znotraj EU, treba je torej centralizirati eh, to upravljanje v rokah Evropske unije in mislim, da bi to rešilo precej težav, ki so se v preteklosti pojavljali med državami članicami. Kar se tiče kampanj znotraj in zunaj Evropske unije, mislim, da je treba upoštevati to, da je ključni trg notranji trg, ampak kljub temu je treba tudi eh, upoštevati, kaj so naši najpomembnejši potencijali. Treba eh, se je torej boriti eh, proti konkurenci tretjih držav, torej za notranji trg istočasno pa mora trg ostati tudi dovolj odprt. Torej, eh, naprimer, če eh, si sedaj prizadevamo za eh, neko razdelitev 75-25 odstotkov ali 65-35, to, to se mi zdi tvegano, to mislim, da ni smiselno. Eh, v sektorju eh, so kolegi zelo zaskrbljeni glede vseh teh vprašanj po eni strani industrijo uh, skrbi, uh, da bo uh, preveč. Uh, da bodo vse, vsa ta podjetja uh, preveč uh, prizadeta skozi uh, uh, vse to, kar se dogaja. Uh, In kar nekaj časa smo tudi zbirali eh, različna mnenja, torej eh, proti naprimer eh, odpravi notranjega sofinanciranja. Ampak v nekaterih občutljivih primerjih je to eh, pač pod določenimi pogoji možno, zato da se vzpostavi eh, normalne tržne, normalno tržno situacijo, naprimer na področju mleka in tako dalje. Eh, ta predlog komisije omogoča tudi financiranje znotraj tega režima proizvodov, nekaterih proizvodov, ki so tudi um, Eh, že predelani. Ne bom šla sedaj v prevelike eh, detajle, ampak eh, mislim, da je treba upoštevati, da če se proračun poveča za to, za to postavko, potem lahko uporabimo eh, ta sredstva sedaj za kampanjo, mm, ne glede na panoge. Treba pa je seveda eh, primarnemu sektorju dati prednost pri teh kampanjah. Eh, v času gospodarske krize, kot je mm, sedanja kriza, je pomembno, da ustrezno uporabimo sredstva in da podpremo te proizvode, kmetijske proizvode, pa tudi nekatere predelane proizvode, če so poznani med potrošniki. Eh, in eh, ključnega pomena se mi zdi, da se vključi vino v to uredbo. Eh, to je eden izmed ključnih proizvodov, zelo poznan proizvod je to. To je tudi panoga, ki je med najpomembnejši uh, izvoznimi uh, artikli, torej, ki je najbolj, to je sektor, ki je najbolj poznan zunaj EU in uh, pri tem je treba zagotoviti tudi uh, možnost, da bi bilo tudi vino vključeno v te uh, kampanje kar se tiče eh, izvršne osebe z pristojnostmi, eh, če tu eh, ta, takšna oseba obstaja in če takšna funkcija obstaja, potem, če je to mogoče zagotoviti z sedanjimi sredstvi, potem lahko to naredimo. Kar se tiče tehnične podpore operaterjem, to je tehnična podpora, ki bi morala omogočiti Eh, zaščito evropskih eh, proizvodov pred eh, ponaredki iz tretjih držav. Glede predloga komisije, glede selekcije programov, to mislim, da je pomembno, da nacionalne uprave tudi igrajo določeno vlogo pri tem. Enako velja za eh, programe za delo. Treba je zagotoviti jasne cilje eh, in pa časovnico za tri leta, torej tri leta ponavadi trajajo te eh, promocijske kampanje, zato da bomo lahko zagotovili čim boljšo podobo. Ampak mislim pa, da je lahko, da je možno predlog komisije tudi izboljšati, da je treba določiti eh, zelo jasne cilje tega programa. Če bomo imeli jasne cilje, potem bo komisija tudi lahko eh, opredelila možnosti za njihovo uresničitev. Glede preostalega mislim, da je treba to vse eh, združiti, treba je ohraniti eno samo razpredelnico vseh eh, dejavnosti, torej eh, promocijske kampanje ne smejo biti izključene z notranjega trga, kot sem že povedala, istočasno pa lahko tudi obveščamo potrošnike tretjih držav o kakovosti evropskih proizvodov in to bo še okrepilo to, kar sem že prej povedala v zvezi z našimi proizvajalci. Torej, to eh, je nasplošno na kratko predstavitev tega dokumenta. Imamo eh, malo časa, 14. februarja, eh, do 14. februarja je treba vložiti predloge sprememb. Upam, da se bomo čim prej lahko strinjali tudi s poročevalcem Senci in s kolegi, ki ste delali na tem poročilu. Hvala lepa.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 kolega Ayuso, eh, gracias, señor presidente. Hvala lepa, kolegica Ayuso, eh, hvala predsedujoči. Eh, res je, da drži, kar je povedala poročevalka, da je resnično treba narediti vse, kar je v naši moči, da se čim prej lahko uresniči ta, ta dokument in eh, prizadevali si bomo za kompromis, eh, torej tako v skupini eh, kot osebno. V času tega mandata smo si vsi prizadevali za to reformo SKP, ampak v zvezi s tem se pojavlja cela vrsta drugih vprašanj, vključno z vprašanjem promocije evropskih proizvodov in to je tudi dodana vrednost Eh, ki izhaja iz te visoke kakovosti eh, teh proizvodov in eh, ta inštrument je iz tega vidika ključnega pomena in upam, da bomo lahko opravili potrebno delo za to, da bo ta inštrument čim prej na voljo. Že na prejšnjih razpravah smo videli, kakšni so prvotni dvomi in kako so se ti eh, postopoma razblinili. Torej, eh, govora je bilo o večanju proračunskih sredstev, o eh, agenciji, o kateri je govorila Evropska komisija, na to je komisar pred odborom potrdil, da ne bo prišlo do eh, nobene takšne eh, agencije, da ne bo prišlo do nobenih dodatnih eh, obremenitev. To je potrebno razčistiti. Kar pa se tiče amandmajev poročevalke, se praktično strinjam z vsemi vprašanji, ki jih je postavila. Nekateri vidiki so pomembni, naprimer, vprašanje vključitve vina v to, eh, ta dokument, vprašanje eh, sofinanciranja eh, mednarodnih programov, torej znotraj EU. Torej vsa ta vprašanja so pomembna in ne bom ustrajala več, eh, ampak eh, zdi se mi dobro, da je komisija tu in da imamo možnost tudi slišati mnenje Evropske komisije glede tega dokumenta pročevalke. Mislim, da eh, znotraj tega odbora za kmetijske zadeve bomo lahko skupaj z Evropsko komisijo in pristojnimi odbori tudi, tudi ustrezno eh, uresničili ta dokument. Hvala lepa in eh, opravičujem se za napako. Sedaj pa gospa Juso. Najlepša hvala predsedujoči. Rada bi se zahvalila eh, kolegicam, tako poročevalki kot poročevalki v senci, kajti predlog komisije je bil dober predlog, ampak eh, predstavljeno poročilo eh, je predlog komisije še precej izboljšalo in tudi zapolnilo nekatere vrzeli v predlogu komisije. Mislim, da ne bomo predstavili veliko eh, predlogov sprememb, eh, kaj ti eh, tu v poročilu so bili omenjene že vse težave, ki jih komisija ni izpostavila. Sama bi spregovorila o amandmajih glede petega člena predloga komisije, ki govori o proizvodih, eh, ki um, so eligible in eh, to se mi zdi zelo, zelo pomembna točka. Torej, tu ne gre zgolj eh, za evropsko ponudbo, temveč gre za ponudbo proizvodov tudi tistih, ki niso evropski v celoti, ampak kjer je predelovalni del v Evropski uniji dodal še dodano vrednost, naprimer, če govorimo o italijanski kavi. Na ta način eh, damo celotno podobo kakovosti evropskim eh, proizvodom, torej da gre tu resnično za evropsko kakovost. Eh, ampak eh, vsi amandmaji se mi zdijo eh, zelo relevantni in zelo primerni, zato se zahvaljujem za ta predlog eh, amandmajev. Hvala lepa, gospod McGinnis. Hvala lepa, predsedujoči, in zahvaljujem se pročevalki za. Eh, vaše upravljeno delo. Strinjam se z vašimi amedmaji glede nacionalnega sofinansiranja, to bomo podprli eh, in tudi vprašanje upletenosti eh, držav članic. Se pravi, da države članice morajo imeti možnost inputa pred odobritve komisije ampak zdi se mi, eh, da imamo tu še nekaj, kar smo pozabili. Spravi, ko govorimo o kakovosti proizvodov, imamo ponavadi v mislih tiste eh, proizvode z geografsko oznako, ampak eh, ne gre zgolj za to. Ne vem, če dovolj upoštevamo celotne scheme zagotavljanja kakovosti v državah članicah, naprimer v, na Irskem imamo posebna zagotovila za kakovost Eh, govedine eh, in eh, rada bi zagotovila, da bodo tudi ti proizvodi to vključeni, kajti pravkar smo sprejeli reformo SKP z zmanjšanim Eh, proračunom in pa večjimi zahtevami do kmetov. Imamo tudi bilateralne sporazume, ki bodo prav tako eh, vplivali na kmete. Zato potrebujemo možnosti znotraj in zunaj Evropske unije. In eh, iz tega vidika je to poročilo sedaj resnično Eh, prišlo pripravljeno v pravem času in eh, podprli vam, vas bomo tudi zato, da bomo to poročilo lahko sprejeli. Mislim, da bomo imeli en predlog spremembe, ne več. Gospod Kopol Santos. Hvala lepa. Eh, želel sem samo čestitati pročevalki za odlično upravljeno delo. na področju informiranja in promocije kmetijskih proizvodov eh, zunaj, znotraj in zunaj Evropske unije. To je zelo pomembno, zlasti v obdobju te eh, krize. In zato tudi podpiram to, kar je eh, povedala poročevalka v senci. To je dobro poročilo. Nobenega dvoma ni, da ga lahko še izboljšamo z nekaterimi predlogi sprememb, ampak eh, kar je poročevalka povedala eh, v zvezi z eh, odstotki med notranjim in tujimi trgi, mislim, da je to gre podpreti, to je treba črtati iz dokumenta. Notranji trg je zelo pomemben za določene proizvode. Tretje države seveda predstavljajo izjemen potencial. Torej, nasplošno podpiram to poročilo, upam, da bo stališče parlamenta dovolj močno, da bomo lahko tudi komisijo in svet prepričali v to, da sprejme to poročilo. Gospod Nikolsen. Uh, eh, hvala lepa, predsedujoči. Eh, tudi jaz bi rad čestital pročevalki za to poročilo. E, strinjam se z e, maksimiziranjem e, prizadevanj za izvoz evropskih proizvodov v tretje države. Tu Evropa resnično lahko doda vrednost tem proizvodom. Skrbi pa me, da nas bo poročilo gospe Heranz Garcia odvedlo od tega cilja. Kot sem že prej povedal, je um, bilo poročilo komisije uh, dobro, seveda države članice lahko to še izboljšajo. V celoti podpiram tudi uh, predlog komisije, da se uh, financira 75 odstotkov torej za notranji trg, torej z proračunom um, ki eh, je temu namenjen in da se eh, izdatke za poveča tudi eh, na vsaj 75 odstotkov. Zelo pomembno je, da zagotovimo, da nacionalne scheme ne bodo ogrožene zaradi teh kampanj. Te so bile namreč zelo uspešne, naprimer v moji državi je to zelo eh, pripomoglo tudi k eh, uresničevanju dodane vrednosti eh, in pa tudi prodaje teh izdelkov. Ampak torej strinjam se z predlogom komisije in z delovnim programom, torej v osnovnem aktu. Strinjam se tudi, da so predelani proizvodi zelo pomembni v nekaterih državah ta uh, industrija uh, kmetijskih proizvodov zlasti v času krize uh, je bila ena izmed najbolj stabilnih industrij v, torej v tem obdobju krize, ki je ustvarila največ delovnih mest in zato je treba to industrijo tudi podpreti. Uh, Iz tega vidika se strinjam s tem, da se tudi predelane eh, izdelke vključi v eh, ta dokument. Enako velja tudi za davčne olajšave za, um, za kmetijska združenja eh, in moram biti tudi zelo iskren tu. Malce me skrbi da eh, preveč hitimo s tem dokumentom in da si preveč prizadevamo za to, da bi ga čim prej eh, predstavi na plenarnem zasedanju in tu me skrbi, da ne bomo pravi dolžne skrbnosti. Eh, ker sem bil poročevalec, vem, kako dolgo traja, preden zberemo vse predloge sprememb, vse prevode in tako dalje. In, um, čeprav sem pripravljen narediti vse, kar je potrebno, da eh, pomagam, kar se da, pa ne bi bil za to, da bi se za vsako ceno eh, poskusilo ta dokument eh, potisniti naprej. To bi želel samo povdariti. Ja Hvala lepa. K temu vprašanju se bomo vrnili. Sedaj pa dajem besedo gospodu Rubik, Rubiksu. Rubiks, pa zaprošam. Paldies, priekšsēdētāji. Man šis ziņojums patīk no vienas puses. Hvala lepa. To poročilo mi je na nek način všeč. Skupina je o tem razpravljala in poročilo bomo podprli. Ampak istočasno pa se sprašujemo, kaj želimo doseči s tem poročilom. Ali želimo oglaševati naše pridelke, zato da jih bomo lahko prodali na notranjem trgu in pa v tretjih državah. Oglaševanje ne bo dovolj za dosego tega cilja. Naprimer v moji državi, v Latviji, imamo kar dobro razvit eh, sektor biološkega kmetovanja. Imamo uh, sire, kruh in tako dalje, ampak uh, V trgovinah boste videli, da tega ne kupujejo vsi, ne zato, ker dvomijo v visoko kakovost eh, teh živil, ampak preprosto zato, ker nimajo denarja, da bi si ta živila lahko privoščili. Kriza je tu tudi odigrala svojo vlogo. Latvija je sedaj prevzela evro. In vsi statistični podatki sedaj kažejo na to, da so se cene hrane zvišale za 3 do 4 odstotke, istočasno pa se dohodki niso temu primerno zvišali. Dobro, to je drugo vprašanje, ampak eh, dobro bi bilo, če bi parlament tudi na tem delal. Ne bo dovolj, če samo oglašujemo te proizvode, naprimer na notranjem trgu. Če si pogledate Kitajsko, naprimer, potem vidite, da imamo tam državni program za eh, zvišanje eh, gospodarske eh, situacije na notranjem trgu. Ampak v Evropi pa je situacija drugačna. Spomnim se, pred nekaj leti smo imeli velike načrte, kako bomo zagotovili eh, pravične cene za kmete in tako dalje. Ampak kar se je zgodilo, je to, da eh, je pač prišlo do dampiških praks, popraševanje določa cene in vsi vemo, da je ta pot, se pravi, od pašnikov pa do e, trgovin e, določena in da veliko ljudi ne morejo preživeti na majhnih kmetijah v tem sektorju. To sem že omenil, o tem bomo mogli v prihodnosti še natančno razmisliti. Skupna kmetijska politika je omogočila določen obseg sredstev ampak eh, sedaj imamo manj sredstev za prihodna leta, eh, proračunsko postavko za oglaševanje pa sedaj eh, smo praktično potrojili. To ne bo mogoče, torej oglaševanje, kot rečeno, ni dovolj. V prihodnosti bomo mogli zagotoviti, da bodo cene dovolj nizke, da si bodo lahko ljudje to privoščili, sicer lahko oglašujete, kolikor vas je volja, ljudje tega ne bodo odkupovali. Sedaj pa bi želel povedati še nekaj besed. Pripravljamo eh, politiko informiranja in promocije, torej pomoč eh, izvozu in tako dalje. In res je, da si prizadevamo, da bi ta dokument eh, čim prej eh, potisnili naprej, kot da bi se borili proti neki epidemiji. Mene je res strah vseh teh vprašanj, eh, s katerimi, ki jih je treba rešiti pred koncem mandata. In komisija nas pritiska. Vidim, da se smehljate, ampak to je res in želel bi pojasniti moje stališče morda bo eh, bolj centraliziran menedžment eh, tu bolj učinkovit. Morda je to nekaj, kar bo eh, pomagalo tudi pri promociji proizvodov, ampak istočasno pa tudi, smo tudi povišali obseg sredstev, kar je dobro. Ampak sofinanciranje smo omejili torej v korist organizaciji zlasti ob upoštevanju dejstva, da eh, kmetje v, majhn, v novih državah članicah niso zelo dobro organizirani in te, ta združenja so še v povojih, če lahko tako rečem, in zato me to tudi skrbi. In mislim, da je to treba upoštevati, kajti za promocije, za informiranje je to pomembna razsežnost. In ti dvomi, ki sem jih izrazil, so povsem upravičeni. Sedaj pa dajem besedo zastopniku eh, generalnega direktorata Agri Evropske komisije. Izvolite. Na to pa še enkrat bom dal besedo pročevalki. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu da ste pozitivno sprejeli naš predlog o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu. No, eh, ta predlog je na enem izmed prejšnjih zasedanj predstavil že komisar Čološ, prav tako pa lahko se skupaj najdete pod naslovom več dodatne vrednosti za. Um, davčne ukrepe, gre za poenostavitev, pravičnost in pa lažje kontroliranje. Naj na podlagi predlogov sprememb pojasnim, zakaj se je komisija pri nekaterih točkah odločila obrati drugačno poč. Najprej vprašanje informa, informiranja kmetijskih proizvodov in njihova promocija na notranjem trgu. Če bi to naj torej enako um, uredili tudi v tretjih državah. Torej, promocijo bi financirali samo v tretjih državah. Če bi to financirali tudi na enotnem trgu iz evropskega proračuna, uh, potem bi to pomenilo, da bi že omenjena belgijska čokolada da bi torej morali v Belgiji financirati promocijo belgijske čokolade na belgijskem trgu. Ampak komisija se ni odločila za to možnost, ker smo menili, da bi lahko za to namenjeno, za to promocijo namenjena sredstva bolje porabili v tretjih državah. Zato tudi ta logika 75 odstotkov um, sredstev, ki bi, jo, ki bi jih uporabili v tretjih državah. V pri ukrepih za, informa, za informiranje bi sprejeli te določbe tudi na notranjem trgu, ko gre za promocijo pa v tretjih državah. Še vprašanje. Katere izdelke bi promovirali? Vsi se strinjate s tem, da bi za promocijo bili um, predvideni izdelki iz priloge ena, izuzeli bi ribe, ker je za te poskrbljeno že pri drugem predlogu naših ukrepov. Tukaj ne smemo podvojevati. Komisija predlaga tudi promocijo vina oziroma To bi tudi izuzeli, ker za to že imamo pri skupni uredbi o vinskem trgu. Lahko pa vino promoviramo v povezavi z drugimi izdelki. Komisija nadalje predlaga, da ne bi promovirali samo izdelkov iz priloge 1, ampak tudi živila, ki so sprejeta, na, ki so bila uvrščena na seznam, ki ga je parlament sprejel skupaj s svetom pred enim letom. Gre za to, da bi lahko tudi neživilske izdelke promovirali, če so bili ti izdelani iz kmetijskih proizvodov. V kolikšni meri bi lahko šli, kako daleč bi lahko šli tukaj, to te moramo še razmisliti. Dejansko bi lahko tukaj vključili tudi naprimer usnjene eh, plašče, kajti ti so lahko izdelani iz kmetijskih proizvodov. Takšni izdelki bi področnih predlogih naj imeli 20 odstotkov eh, za sredstva Eh, sredstev namenjenih za promocijo, ampak to bi bilo težko kontrolirati. Težko bi razumeli, kako naj razumemo to omejitev na 20 odstotkov in kdo bi to nadzoroval. Tukaj bi prišlo torej do dodatnih zahtev oziroma eh, ta predlog bi pomenil večjo zapletenost. kar se tiče kriznih situacij, ti ukrepi za informiranje niso zastavljeni kratkoročno za krizne čase, kajti zato že imamo dva obstoječa ukrepa, ki sta jih pred kratkim sprejela svet in parlament in sta namenjena kratkoročnemu delovanju. Najprej smo to sprejeli v eh, enotni uredbi o notranjem trgu in pa pri horizontalni uredbi. Kar se tiče financiranja, komisija predlaga, da bi odpravili, narodno, eh, da bi odpravili možnost eh, sofinanciranja nacionalnih držav, zato da bi poskrbeli za pravično izhodišče za vse udeležene strani. Nekateri države članice ali regije tega sploh, teh sredstev sploh nimajo, zato da bi lahko zagotovili nacionalno sofinanciranje in če želimo, da bi vsi imeli enako konkurenčno izhodišče, eh, potem komisija predlaga, da bi zaradi zagotavljanja pravičnosti odpravljali nacionalno sofinanciranje. ko gre za teh 60 odstotkov za majhna in srednja velika podjetja. Vi ste, vi ste predlagali, da bi to zvišali na 75 odstotkov. Eh, komisija meni, da bi tukaj lahko prišlo do praktičnih težav. Majhni in srednje velika podjetja so ponavadi um, del proizvodnih verik. Um, ehm, zato bi tu bil lahko otežen nadzor, če bi govorili o 75 odstotk, odstotkov ukrepov za majhna in srednje velika podjetja. Potem, poleg tega bi teh 75 odstotkov iz evropskega proračuna zvišali še za nekaj, še za 20 odstotkov nacionalnih proračunov, To pomeni, da bi imeli 95-odstotno financiranje, če bi šlo za proizvode iz majhnih, srednje velikih podjetij. To bi bila torej bistveno višja stopnja eh, subvencij, kot pa je predvideva dosedanja zakonodaja. Ampak visoko kakovost in konkurenčnost lahko zagotovimo ob eh, samofinanciranju gospodarskih udeležencev na trgu. Če bi bilo sofinanciranje tako visoko, potem bi lahko tvegali, da bi se kakovost poslabšala. In pa še zadnje, komisija je predlagala samo en razpis na leto to je v skladu z, z drugimi programi pomoči, kjer razpisi prav tako potekajo enkrat letno. Na podlagi za eno leto določene strategije. Komisija meni, da je to upravno gledano enostavnejše. Če bi bil razpis objavljen dvakrat na leto, potem bi morali dvakrat na leto preverjati, ali so ti razpisi ustrezni. Če bi morali to narediti dvakrat na leto, potem bi vse programe, ki so jih gospodarski subjekti identificirali, bi morali to skupaj oceniti. Če lahko samo enkrat na leto izberemo takšne subjekte, se nam zdi, da bi lahko dobili s tem boljši stržek pri teh davkoplačevalskih sredstvih, ki so predvidena za te ukrepe. Koliko strani komisije, še enkrat hvala za pozitivni sprejem te pobude komisije. Hvala. Tak, zasadničo. Pa zdjenkuje. Pan... Hvala lepa. Besedo dan spet porčevalki. Hvala lepa, hvala vsem za vaše eh, besede, pripombe. Kar se tiče eh, komentarja gospoda Nikolsona, za katerega se mu zahvaljujem, mislim, da je pomembno, da razmislimo in naredimo stvari tako, kot je treba. Nima smisla, da eh, gremo prehitro in na to stvari niso ustrezno narejene. Vsi ste se precej pozitivno izrazili glede tega dokumenta. Pred seboj imamo še osem tednov in tudi uh, praznike imamo med tem. To pomeni, da imamo kar nekaj časa še z razmislek o tem. Torej, če se lahko uh, prilagodimo temu tempu, če lahko sledimo tej liniji, potem je to dobro. Gospod Nikolson je eh, povedal nekaj zelo zanimivega eh, in sicer razmerje sredstev namenjenih za tretje države in za notranji trg. Sama nisem uh, predlagala ničesar, mislim, da je najbolj razumno to, da počakamo na predloge kolegov, zato da vidimo, kakšni, kakšno je razmerje, ki ga imajo v mislih eh, druge politične skupine in tako lahko poskušamo eh, doseči najbolj boljši konsens, torej eh, kakšen odstotek naj bo namenjen notranjemu trgu in kakšen odstotek naj bo namenjen tretjim državam. Kaj te res je, da je eh, notranji trg eh, trenutno najbolj aktualen, ampak potencial pa je zunaj EU. Torej, dobro bi bilo, če bi lahko zagotovili resnično čim širšo podporo uh, in čim boljši sporazum. Kolega eh, Rubik je eh, spraševal, kaj je naš cilj. Naš cilj je prodati. Prodati izdelke zunaj in znotraj eh, Evropske unije. Torej, sektor, agrarni sektor ima en cilj in to je prodati svoje izdelke. In iz tega vidika moramo razmišljati o, o splošnem obsegu prodaje in eh, treba je zagotoviti, določiti cilje in ti cilji naj bodo za vse enaki. Torej, moramo uh, določiti vrednost naših proizvodov, kakršno prodajo naši uh, potrošniki, kakovost je to ključnega pomena, kot je povedala kolegica Garcia. Treba je, da se strinjamo glede tistih blagovnih znamk, ki jih potem tudi naši potrošniki lahko razpo, razpoznajo. Torej, še enkrat ponavljam, naš cilj je prodati zunaj in znotraj Evropske unije. To je za me najpomembnejše. Gospod predstavnik eh, komisije eh, je govoril o tem, eh, zakaj si prizadevamo za. Eh, to strategijo, ki sem jo opisala, torej želimo eh, jasne cilje, strategijo, jasno strategijo za tri leta, torej kot so to strategije, ki jih poznamo z področja marketinga. Torej mislim, da je veliko lažje eh, to narediti. Veliko lažje je, če to naredimo um, na poenoten način. Glede tega moramo seveda uh, uh, delovati na osnovi uh, sporazuma, ki bo tehnične narave, ne politične. Treba je izdelke prodati. Vprašanje glede sredstev in obsega sredstev. Če bi imelo, imeli sredstev, če bi imeli eh, dejansko možnost eh, na nacionalnih ravneh ustrezno se odzvati, potem ne bi imeli vseh teh škandalov. Treba je zagotoviti eh, pomoč pravočasno in v pravi obliki, ampak to, ni, to se ni zgodilo. Mislim, da komisija mora tu še malce razmisliti. Torej prvič vam sedaj damo možnost, da se hitro odzovete. Torej komisiji damo to možnost. In menimo, da je to tudi potrebno, zlasti v uh, kontekstu te uh, krize. Kar se tiče inštrumentov kakovosti, ne smemo izgubiti iz pred oči tega, da je namen tega dokumenta omogočiti prodajo evropskih izdelkov, evropske podobe, evropske kakovosti v svetu, znotraj Evropske unije. In treba je upoštevati tudi to, da obstajajo že nacionalni programi, ki omogočajo promocijo lokalnih blagovnih znamk, torej ne na uh, ravni Evropske unije. Tudi to lahko uh, uporabimo torej če gre za nacionalne blagovne eh, znamke, eh, ki so že vključene v nacionalne programe eh, promocije, potem ni razloga, da jih vključujemo še to v evropsko schemo. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Zahvaljujem se vam za vašo podporo. Pričakujem vaše predloge spremem in po 14. bomo delali mm, na tem, da eh, se bomo čim bolje uskladili, zato da nam bo glasovanje glede tega poročila omogočilo tudi najboljš eh, stališče pri pogajanjih s komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot ste povedali, je rok za ložitev predlogo sprememb 14. februar ob 12. uri. Poročilo bomo obravnavali 18. marca v odboru, v aprilu pa na plenarnem zasedanju. Mislim, da smo s tem današnjo sejo zaključili. Hvala lepa vsem skupaj. Ponovno se sestanemo jutri zjutraj ob 9. uri. Hvala vsem skupaj. Uspelo nam je končati 15 minut prej.